I think we may as well get started. Um... Mislim, da lahko začnemo. Najprej sprejetje dnevnega reda. Ima kdo kakšne ugovore? Ne. Potem sprejetje zapisnika. Tudi to je opravljeno. Sedaj pa še nekaj sporočil z moje strani. Sejo v živo prenašamo po spletu. Potem eh, prav gotovo ste opazili tudi sporočilo v zvezi s so socialnimi koordinatorji in socialno platformo. Eh, to sporočilo je na volju v nemščini, francoščini in pa angliščini. Izredno srečanje koordinatorjev bo potekalo danes. Sorry. Uh, mislim da je mikrofon preblizu sestanek koordinatorjev bo potekal neposredno po seji odbora ne glede na to kdaj se bo seja končala sedaj pa kar prva točka na dnevni redi gre za pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb o civilnih in gospodarskih zadevah poročevalka je Evelin Regner, ampak eh, nadomes, nadomestil jo bo. Dank, gospa Stanok. Hvala lepa, gospa predsedojoča, kolegi in kolegice. Gospa Regner me je prosila, da naj predstavim eh, njeno mnenje, kajti danes eh, ne more biti prisotna na seji. Zdi se, da je potrebno, da bi komisija upoštevala uveljavila nek nov postopek pri trenutnem eh, predlogu. V, v trenutnem predlogu to še ni upoštevano. Eh, gre za spremembo velikih tematskih sklopov. Komisija predlaga, da bi odpravili zahtevo po eksekvaturi, potem, da bi razširili uredbo tudi na državljane tretjih držav in s tem bistveno povečamo obseg uh, uredbe. Uh, gre torej za revizijo, ker komisija predlaga bistvene spremembe, morajo tudi zakonodajalci imeti možnost, da uh, uveljavijo določene svoje spremembe in komisija ne more odrekati parlamentu pravice do tega. Zato mora jo biti sprejeti predlogi sprememb gospe Regner. To je tudi pravno pravilno. Vemo, da eh, je uredba Rim 2 tista, ki jo uporabljamo za čezmejne postopke. Eh, govori o tem, kje naj poteka sodni prostopek Rom 2 in eh, Rim 2 in pa Brusel 1. To sta uredbi, ki bi morali biti koherentni. Eh, naj bi se uporabljalo pravo tiste države članice, kjer poteka sindikalni spor. Torej, če poteka stavka na švedskem, potem moramo za to uporabiti švedski pravni red. In uh, predloge sprememb gospe Regner pravzaprav uvajajo takšno skladnost. Govorijo o tem, da bi morala da bi, morala, da bi moral sodni postopek potekati v državi, kjer se zgodi sindikalna akcija. Nesmiselno bi bilo, če bi mačarsko sodišče odločalo o stavke, ki bo potekala na švedskem. In uh, bi sodišče, poleg, sodišče bi moralo tukaj uporabiti švedsko pravno redo. Uh, Eh, socialno pravo in pa delovno pravo mora spoštovati vsako sedišče v Evropi. Ne moremo pa pričakovati, da bo vsako pravno sodišče v državi članici točno poznalo pravni sistem v neki drugi državi članici. Zato je gospa Regner podala ta predlog spremembe. V členu 85 eh, komisija govori o tem, da uredba ne posega v pravne določbe glede sindikalnih akcij. Pravilno bi moralo biti zapisano, eh, kje naj poteka ta postopek v primeru sindikalnih akcij. Smiselno je, če to poteka v pred sodiščem države članice, kjer prihaja do te sindikalne akcije. Eh, sodišče države članice najbolje pozna svoj, svoj lastni pravni sistem. Sicer gospa Regner naproša komisijo, da naj komisija poda pojasnilo, zakaj naj poslanci ne bi imeli pravice, da ulagajo predloge sprememb. Upamo, da bodo tudi kolegi iz drugih političnih skupin glasovali z nami za takšno spremembo, Eh, kaj ti kot parlamentarci moramo dokazati, da eh, želimo, da se spoštuje naše pravilo do, izva, do predlaganja zakonodaje. Hvala lepa, mislim, da ni drugih govornikov na to temo. Ne. Oprostite, gospod Baltazare. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedujoča. popolnoma razumem te težave, ki jih izpostavlja kolegica Regner. Zagotovo je tudi pri teh vprašanjih skušala delo upraviti čim bolje. Ampak po našem mnenju so številni predlogi sprememb, ki jih je kolegica predložila, takšni, da vsebujajo številne elemente, ki niso skladni z našim osnutkom. V nekaterih predlogih sprememb se govori celo o sami vsebini tega sistema. Usilili naj bi nove standarde, nove postopke, vendar vsi ti postopki in določbe niso bili predmet ocene učinka. Po našem mnenju bi s tem preveč vsebinsko spremenili sistem, ki je danes v veljavi, ne vemo pa, kakšne bi bile posledice le tega te posledice oziroma učinki niso bili ocenjeni, niso bili predvideni, niso bili na nek način preventivno obravnavani. Sicer razumem, zakaj je poročevalka ukrepala tako, kot je. Ukrepala je na popolnoma razumljiv način z določenimi instrumenti je skušala izboljšati stvari, ampak ti instrumenti po našem mnenju niso pravi in pravilni. Gre torej predvsem za to, ali so te novosti skladne z spremembami, ki smo jih mi predložili in moram reči, da se glede poročevalke s temi predlagami spremembami in instrumenti ne strinjamo, tako da imamo negativno mnenje. Skupina Evropske ljudske stranke torej ne bo glasovala za to poročilo. Hvala. Hvala. Še kak drug govornik? Gospa Uvir. Thank you, Chair. Cecilija Vikstrom, kot bi not. Hvala lepa. Cecilija Vikstrom danes ni prisotna, zato želim podati nekaj pripomp v njenem imenu o tej pomembni zadevi. Cecilija pozdravlja predlog komisije in se odločila, da bo komis predlogu komisije sledila, kolikor je to možno. Zato bomo danes podprli samo nekaj predlogov sprememb. Med njimi je predlog eh, poročevalke, da bi dali tudi industrijsko, eh, industrijske akcije v, sodno, v isto sodno pristojnost, zato da bi se eh, izognili tako imenovanem podjetjem poštnih nabiralnikov. Potem predlog spremembe, ki se nanaša na 19. člen v zvezi s tem, kje bi naj lahko um, potekalo, potekal sodni proces. Um, če bo ta predlog spremembe sprejet, potem bomo glasovali proti poročilu. Uh, gospa Stajnok, ali se želite odzvati? Ne. Uh, torej, kakor veste, bomo glasovali danes popovdne in uh, sedaj prehajamo kar na naslednjo točko. Gre za poročilo Silvane Rapti. Pregled evropske sosedske politike. Eh, gospe Rapti ni ali jo kdo nadomešča? Uh, Gospa Rapti eh, je na poti, tako da bomo počakali nekaj minut. Gospod Serkas. <clears throat> Hvala lepa gre samo za manjši praktični problem. Morda bi lahko najprej eh, opravili naslednjo točko. Gospa Rapti je že v hiši, zato bi lahko med tem, ko se nam bo pridružila, začela obravnavati naslednjo točko. Uh, raje bi počakala nekaj minut, pravi predsedojoča. Mislim, da bi bilo boljše, če bi počakali, slišala sem, da bi naj gospa Rapti prišla čez minuto ali dve. Eh, ja, ker več ni sporočil, lahko pač govorim eh, kar o čemerkoli. Ali želite, da bi spregovorila o kakšni posebni tomi? Ne, predlagam, da imamo eno ali dve minutni odmor. Oh, uh, Gospa Rapti je sedaj prišla. Dali bomo možnost za zajame Sapo. Potem pa bo predstavila poročilo pregled Evropske sosedske politike. Imam besedo? Dobro. Hvala in se opravičujem. Naj se opravičim za zamudo. Govorimo o osnutku mnenja o pregledu evropske sosedske politike. Kakor vedo vsi kolegi, je tukaj pristojni odbor, odbor za zunanje zadeve. Naše delo je, da predstavimo naše stališče o tem, kako lahko evropska sosedska politika pomaga pri ustvarjanju delovnih mest in pa um, odnosov na področju trga dela. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, dobro smo sodelovali. Pomagali so mi pripraviti boljše in bolj pozitivno poročilo. to mnenje prihaja v pravem času, v luči arabske spomladi. Eh, vključ, vključene so države, ki imajo skupne meje za Evropsko unijo in eh, glede na to, kaj se dogaja v Severni Afriki, eh, menimo, da bi lahko tem državam ponudili nujno pomoč. 66 predlogov sprememb eh, je bilo vloženih, eh, nekatere sem vložila tudi jaz sama. Eh, kolegi vedo, da je število besed, ki so lahko vključene v poročilo, omejen, omejeno in če želi dodati nekaj več, lahko to narediš s pomočjo predlogov sprememb. Predlogi sprememb v glavnem sledijo filozofiji poročila, poročilo še izboljšajo in zato lahko skoraj vse podprem naj jih eh, razdelim oziroma jih strnem v dveh kompromisnih predlogih sprememb. Glavne točke so naslednje. Najprej potreba po socialni socialnih, gospodarskih in strukturnih izboljšavah, zato da bodo lahko ta gospodarstva napredovala. Potreba potem, da vključimo socialne partnerje v obliki evropskih mednarodnih organizacij. Tretjič moramo se soočati s problemi, kot je eh, spolna neenakost eh, in pa nezaposlenost, eh, brezposlenost mladih. Potem moramo uvesti nadzor zato da bi se borili proti nezakonitemu priseljevanju ali cikličnemu priseljevanju, tako da se izognemo begu možgan iz eh, teh držav. In pa še gospodarska spodbuda iz Evropske unije, seveda mora za to biti izpolnjeni določeni pogoji. In sicer ukrepi teh držav morajo biti v skladu z evropsko uh, zaposlovalno politiko. Uh, Naj omenim eh, predlog spremembe 37. Ta govori o minimalni plači. Predlagam ustni predlog spremembe. Povedala bom v eh, angleščini. The minimum wage provides an adequate standard of living. Sto... Minimalna plača mora zagotoviti minimalne standarde eh, življenja v skladu z nacionalno prakso. Na ta način mislim, da postane predlog spremembe bolj pravičen in tem državam bi na ta način eh, še bolj pomagali. Sedaj pa bom zaključila. Hvala. Thank you, um... Hvala lepa. Gospa Rončarti. Da. No. Euh, merci, madame. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej par besed gospe Rapti. Naš poročevalec za to temo je vzpostavil vizijo zaposlovanja in socialno vizijo skupaj z vizijo zunanje politike in vizijo sosedske politike kar zadeva sosedsko politiko, se mi zdi izjemno pomembno predvsem to, da upoštevamo to socialno dimenzijo. Sicer ne bomo dosegli politične učinkovitosti. Po drugo bi se rada zahvalila kolegici Rapti. Namreč pri svojem delu se je skazala pripravljena za sodelovanje, za odprt dialog, govorim v imenu skupine Evropske ljudske stranke in uh, želim odpraviti nekatere pomisleke, ki so se pojavili na samem začetku. Mi smo se zauzemali za dosego kompromisa, vsi smo si želeli zagotoviti koherenten pogled in pristop k temu poročilu, kot ga je predložila za glasovanje. Pozdravljam ta pozitivni duh in konstruktivno delo, kot je bilo to delo, nam bo omogočilo, da dosežemo sporazum, da oblikujemo učinkovito politiko na evropski ravni. Še enkrat najlepša hvala, gospe Rati, na Evropski ljudski stranki ste si zagotovili glasove za to poročilo. Hvala lepa. Rekli so mi, ne počakam, ampak ne, vse je pod kontrolo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Oj. Sirio Vir. Jelko Gočin, kes on. Hvala lepa. Jelko Kacin, ki je poročevalec v senci skupine Alde, se upravičuje eh, za njegovo odsotnost in zato bom sama predala njegovo sporočilo. Jelko se zahvaljuje gospi Rapti za eh, sodelovanje. Um, in uh, z veseljem ugotavljam, da tudi gospa Rapti misli, da je sodelovanje bilo dobro. Pozdravljamo to mnenje, še zlasti v luči sprememb eh, v Severni Afriki. Naš poročevalec v Senci je um, pozdravlja to, da je vključena tudi vzhodna dimenzija, tam so trendi drugačni. Eh, naši predlogi sprememb še razširajo to mnenje. Če bomo poglobili odnose z sosedskimi državami, potem eh, se mora na politike dela v teh državah. Seveda pa je to odvisno tudi od eh, izobraževalnih in pa poklicnih sistemov. Zato pozdravljamo to, da poročevalka pozdravlja tudi eh, sredozemski pristop, ki ga je podporil tudi parlament. Mi podpiramo to mnenje in bomo glasovali za. Hvala, še kdo drug? Gospa Rapti, se želite odzvati na povedano? Ja, seveda, če ponudite politiku besedo, potem bo vedno rekel da. Zato bom tudi sama povedala še nekaj besed. Naj se, naj se zahvalim kolegom, ki so spregovorili. Upam, da bo sodelovanje vedno potekalo tako dobro in da bomo pomagali ne samo evropskim državljanom, ampak tudi državljanom sosednjih držav. Hvala lepa. Glasovali bomo eh, še danes, kasneje. Eh, in, uh... morda bi lahko eh, glasovali prej, če se s tem strinjajo vse politične skupine, sicer bo glasovanje ostalo ob istem času, kot je bilo napovedano. Eh, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za umestni pregled Evropske strategije 2006-2012 o zdravju in pa varnosti pri delu. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Tretjič, se lotevamo tega poročila. Na prvem sestanku smo predstavili posamezne predloge sprememb. Več kot 200 jih je bilo vloženih temu poročilu. Poročevalci v senci smo potem tudi imeli prvo skupno srečanje, kjer smo oblikovali približno 20 kompromisnih predlogov. Rada bi se zahvalila ostalim poročevalcem v senci za kakovostno delo. Mislim, da smo vzpostavili dialog, ki nam je omogočal vsebinsko razpravo, v okviru katere smo odpravili posamezne pomisleke. Šli smo veliko dlje, kot sem si sama želela na začetku. Tako da se res prisrčno zahvaljujem vsem poročevalcem v senci za učinkovitost, za sposobnost in za kakovostne predloge sprememb. Danes sem prejela tudi mnenje odbora Envi k temu poročilu. Sicer tega mnenja še nisem uspela preučiti. To delo bom seveda opravila na zelo skrben način. Danes se bomo ukvarjali še s kompromisnimi predlogi. Hvala. Um, Gospod um, Park. Oui, merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalki za upravljeno delo. Hvala lepa za novo različico kompromisnih predlogov sprememb. To smo prejeli v petek. Ta nova različica upošteva tudi posamezne spremembe in zahteve, ki smo jih izpostavili na sestanku poročevalcev v Senci. strinjam se z mnenjem gospe Deli o tem, kako je potekalo to zasedanje. Izpostavil bi tri kompromisne predloge, predvsem tistega, ki se nanaša na stres pri delu, torej kompromis I in kompromis N, ki se nanaša na neprijavljene dejavnosti. Glede kompromisa V, naj povem, da imamo novo različico, v kateri je poročevalka uspela doseči bolj uravnoteženo besedilo, vključila je tudi nekatere spremembe, ki smo jih želeli. Še par pojasnil v zvezi z kompromisom dvojni ve, nekaj težav smo imeli, kajti nekoliko smo bili zmedeni zaradi različnih pojasnil glede tega kompromisa in zanima me, če bi poročevalka lahko še enkrat podala svojo vizijo predloga dvojni ve. Hvala. Disrupti. Hvala. Gospa Rapti. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Hvala lepa. Zahvaljujem se gospe Karimi Deli. Mislim, da je dobra kuharica pod narekovaji. Resnično je skuhala nekaj dobrih kompromisnih predlogov sprememb. Zato se ji zahvaljujem. predlogi sprememb, ki jih je mm, pripravila, so zelo varni in zdravi. Mislim, da je opravila dobro delo. Naj povdarim eh, samo nekatere točke, ki jih nikoli ni možno dovolj izpostaviti. Mislim, da morajo biti dobri delovni pogoji glavni pogoj za um, vsakršno delo. Pri vsakršnem delu je potrebno uh, zagotoviti, da so spoštovani zdravstveni in pa socialni pogoji. Drugič, moramo si ogledati tudi področje inovacij eh, in s tem povezano področje zdravja in pa socialne varnosti. Sedaj se soočamo z novimi nevarnostmi na delu zaradi novih substanc, nove tehnologije in zato moramo nekatere poklice na novo oceniti. Zato pozdravljam to, da Karima govori o direktivi o stresu. moramo bolje izkoristiti statistike o teh temah, moramo imeti jasno, jasen pregled nevarnosti in pa tveganj, ki obstajajo, moramo zagotoviti, da se zaščiti delavce, ki, ki Namen pijenun prošt. Prijavijo neprimerno delovne pogoje. Um, in uh, kazalnikov ne bi smeli nižati samo zato, da bi bilo naše zakonodajno delo boljše. Zahvaljujem se Karini za upravljeno delo. Hvala lepa. Gospa Over, ste želeli spregovoriti v imenu poročevalca v Senci? Oj, nismo selle mikrofoniga, vabandust. Ma ütlesin oma... Oprostite, v prvem govoru sem že vse povedala. V prvem govoru sem povedala vse, kar je Jelko želel, da povem in zato ne bom spet spregovorila. Tomas Mann. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, če si ogledamo te kompromisne predloge sprememb, ki so bili pripravljeni, potem uh, vidimo, da se je splačalo uh, Um, to, da so poročevalci v senci sodelovali med seboj in pripravili ustrezne, uh, ustrezne predloge sprememb. Uh, sam sem sodeloval pri, pri pripravi predloga sprememb o uh, delovnem času ob nedeljah. Um, ne smemo dovoljevati, da bi. Uh, ta pravila spoštovali, da jih ne bi spoštovali, če pride do nekih prazničnih nakupov ob nedeljah. Potem tudi, ko gre za atipična delovna mesta, tukaj odpravljamo pomankljivosti ampak, in želimo ustvariti nove strukture. Pri uvodni izjavi F je to jasno povedano. Podpiram tudi to, Eh, kar je zapisano pod točko V. Mislim, da potrebujemo ustrezne zaščitne ukrepe. Eh, sicer pa mislim, da je poročilo dobro, je dobro, dobra osnova za to, da bomo lahko v pozitivnem eh, duhu tudi glasovali o poročilu. V številnih državah opažamo, da prihaja do sprememb, ko gre za minimalni delovni čas, ko gre za plačilo dela, potem uh, definicija minimalne plače, uh, definicija plače pod pragom minimalne plače. Uh, vse to je pomembno in uh, zanima me, kako bodo uh, politične skupine glasovale oziroma odločile o tem. Mislim, da prihaja do sprememb. Mislim, da bodo tudi delojemalci. Uh, opazili, da se nekaj spreminja. Eh, niso več zadovoljni samo z minimalno zaščito, ampak želijo eh, več, želijo eh, čutiti tudi to, da smo mi na njihovi strani, želijo jasni pravni okvir, tako da bodo na koncu delodajalci za, na svojem delovnem mestu zaščiteni in da bodo tudi pravično plačani. Mislim da, smo, mislim, da je to poročilo dobra osnova za to, da bodo izpolnjeni vsi ti pogoji. Hvala lepa. Opravičujem se v imenu gospoda Krojcmana, ki danes uh, ni, uh, ki je danes odsoten. Gospod Krojcman je eh, sodeloval za gospo Karim pri pripravi kompromisnih predlogov sprememb. Ne strinjamo s, z nekaterimi predlogi sprememb, naprimer kompromis dvojni V. V zvezi s tem obstajajo obstajajo nekateri problemi. Zdi se, da bi se s tem predlogom vse skupaj spremenilo v zakonodajni inštrument eh, in eh, to je potrebno še bolj pojasniti. Ampak morda bomo lahko predloge sprememb še ustrezno spremenili, tako da jih bomo lahko podprli tudi mi. Eh, sedaj pa dajem besedo spet Karimi Deli, da povzame razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa kolegicam in kolegom. Moram reči, da sem predvsej zadovoljna, ker na stvari gledate podobno kot jaz. Želite si, da bi na koncu oblikovali čim boljše besedilo, zato sem hvaležna. Zapisala sem si vse vaše pomislek in pripombe, predvsem v zvezi s tem zloglasnim kompromisom dvojni ve naj bom jasna, kolikor se le da. S kompromisom dvojni ve skušamo uveljaviti seznam poklicnih bolezni. Ta seznam poklicnih bolezni je namenjen predvsem temu, da bi socialni partnerji lahko na podlagi tega uveljavljali svoje zahteve. Odbor Envi je pripravil mnenje tudi v zvezi s tem in na podlagi tega bomo preoblikovali kompromis. V tem kompromisu dvojni V se samo zahteva, da se oblikuje seznam poklicnih bolezni in ta seznam je zavezujoč obvezen. To je vse. Še enkrat hvala lepa vsem poročevalcem v Senci. Mi bomo še naprej delali v tem čudovitem ritmu. Hvala. Hvala lepa, gospod Deli. O tem bomo glasovali 23. novembra, takrat bomo to sprejeli v odboru za zaposlovanje. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Statut Evropske zadruge glede udeležbe delavcev. Poročevalec je Sven Gigold v imenu zelenih. Izvolite. Hvala lepa. Hvala najprej za zelo dobre predloge sprememb, 68 jih je bilo. Večina jih je šla v smeri mojega poročila. Evropska zadruga je pozitiven dosežek, vendar okrepiti je treba pravice delavcev in pravice, da se organizirajo. Vendar ob tej priložnosti želimo povdariti tudi potrebo potem, da izboljšamo pravno obliko in tudi dopolnilne ukrepe. To je parlament že večkrat zahteval, zato da bi podprli sektor zadrug pa tudi socialno ekonomijo širše. Večino predlogov sprememb bi lahko sprejel, več jih je dejansko bilo skoraj identičnih, zato smo razposlali predloge za kompromise. Sestali se bomo tudi s poročevalci v senci. Zato sedaj ne želim več zapravljati časa, raje bom prisluhnil vam in vašim mnenjem. Prijeli pa smo tudi mnenje odbora Juri. Tudi odbor za ženske. je pripravil osnutek mnenja, ampak niso še končali z glasovanjem, zato še vedno čakamo na to mnenje. Drugače pa se veselim vaših komentarjev, seveda pa bom pokomentiral vaše predloge. Hvala lepa vsem, ki ste pripravili predloge sprememb, sedaj pa predlagam razpravo. Marjan Harkin. Govorimo pa o statutu Evropske zadruge glede deležbe delavcev. Hvala lepa, predsedujoča. Se upravičujem, da sem zamudila. Imam prispevek v zvezi z poročilom na prejšnjo temo, ampak bom to poslala, kar jimi deli pisno. Kar zadeva ta, to poročilo, v imenu Aldeja je poročvaka v senci Nadja Hirš. Prosila me je, da podam naslednje komentarje. Najprej se zahvaljuje poročevalcu za odlično upravljeno delo in za vaše prizadevanja, da bi vključili poročevalce v senci in da bi našli skupno stališče. Poročilo o evropskih zadrugah je sedaj zelo pomembno, kajti zadruge lahko prispevajo k temu, da zapolnijo vrzeli med vlogo države in zasebnim gospodarstvom. Strinja se z večino predlogov poročevalca okrepijo poročilo za to, da bi spodbujali poslovni model zadrug. To je na primer predlog spremembe 23. To bi lahko komisiji, državam članicam poslalo močno sporočilo, da bolje vključijo delavce v statut. Priča smo digitalni revoluciji. Zato Nadija opozarja tudi na specifični sektor v svojem predlogu spremembe. Predlog spremembe 83 je to. Upam, da boste to lahko podprli. Medijski sektor in založniki so omenjeni tukaj, tak, če delajo v obliki zadrug. Zahvaljujem se poročevalcu za trdo delo in z veseljem bo nadaljevala v odličnem duhu sodelovanja. Hvala. Steinruck. Hvala, gospod Steinruck. Hvala. Gospa Regner me je prosila, da naj preberem njeno izjavo tudi v zvezi s to točko. Opozarja na to, da je komisij, študija komisije ocenila samo statut, ne pa tudi direktivo. In uh, zato meni, da ne bi smeli sedaj posegati v to zakonodajo. Trenutno si želi Evropska unija v luči krize uvesti odgovornost podjetij in dobro zakonodajo podjetij in komisija je v zvezi s tem predlagala nekaj pobud. Uh, in uh, to se nam zdi nekaj pozitivnega razlog, zakaj obstaja tako malo evropskih eh, sindikatov, ehm, ne gre prepisati direktivi, ampak eh, razlikam v posameznih eh, nacionalnih pravnih sistemov in pa statutov. Pravzaprav imamo 27 različnih sindikalnih modelov. Ehm, moramo se vprašati, ali potrebujemo sindikalni model na evropski ravni. In nam. V imenu gospe eh, Regner se zahvaljujem za napovedan jutrišnji sestanek pročevalcev v Senci. Gospa Regner se bo tega sestanka udeležila in eh, poročala tudi samo lepe stvari o dosedanjem sodelovanju. No one... Hvala lepa. Če ni nikogar drugega, ki želi besedo, vračam besedo gospodu Gigoldu. To bi. Predsedujoče prekinja govornika. Hvala lepa. Lahko rečemo, da mm, predsedujoča ne gleda. Uh, na levo, no, z vašega vidika pa na desno. Ve pa, da zelo cenim njeno predsedovanje. Ja äh, Želim se zahvaliti Svenu, večkrat sva razmišljala o tem pomembnem področju. Ta model evropskih uh, sindikatov uh, Eh, je za nekatere nekaj posebno neznanega. In če si ogledaš, kako vse skupaj deluje, potem postane jasno, če si ogledamo predloge sprememb, da to vsem ni jasno. Dobro je, da bomo leto 2012 uporabili za to, da bomo razpravljali o tej temi, kajti. Uh, Ehm, Združeni narodi so napovedali, da bo to mednarodno leto sindikatov. Takrat bomo lahko predstavili dobre primere iz posameznih držav članic, lahko dokažemo, da je to lahko eh, koristno tako za sindikate, kakor tudi za delo jemalce, če imajo možnost soodločanja, če seveda sindikati dobro delujejo. To, da do sedaj nimamo veliko izkušenj s tem, eh, gre pripisati temu, da je bilo vse skupaj preveč zapleteno, zato bi lahko pravila poenostavila, lahko bi ustvarili takšne strukture, ki jih bo mm, lažje izvajati v praksi. Potem moramo izkoristiti tudi možnost, da vse skupaj poseže na podeželje in tudi tukaj imamo nekaj dobrih skupnih izkušenj, ki jih lahko posredujemo naprej če nam bodo te izkušnje eh, pomagale, potem bomo eh, resnično lahko govorili o razširjanju dobrih praks. Eh, če si ogledamo predlog sprememb, so v glavnem takšni, da jih lahko podpremo. Poročevalec in pa poročevalci v senci so pripravljeni na kompromise in to se mi zdi tudi dober signal, ki ga lahko sporočimo javnosti. Na ta način bomo dobili rezultate ki nam bodo omogočili, da bomo v državah predstavili še neznano idejo o sindikatih. Hvala lepa tudi za eh, razpravo in pa veliko sreče v zvezi z sestankom koordinatorjev. Hvala lepa. Sedaj pa je dejansko čas za to, da dobi besedo Svin Gigold. Kakor sem pričakoval, zadeve niso nič bolj napete kajti velikih nesporazumov v zvezi z predlogi sprememb ni bilo, tudi z predlogi sprememb nadje se strinjam, zato problemov ni. Enako velja tudi za druge. Težave so se pojavile le, če je več poslancev poskusilo spremeniti enak člen, potem smo morali poiskati kompromis. Upam, da nam bo to uspelo jutri, ko bomo iskali kompromise na zasedanju poročevalcev v senci. Potrdim lahko le, da so vsi poročevalci v senci sodelovali zelo dobro, strinjam se z vašimi izjavami o imenu Evelin. Glavni problem je seveda statut. To pa ni tisto, kar je treba reformirati ta trenutek. Politična vsebina tega poročila je v bistvu ta, da poudarjamo, da je treba sprejeti dodatne ukrepe za to, da bi podpirali zadruge in socialno ekonomijo. Oziramo se naprej od leta 2012 in ta postopek je zelo pomemben. Pri nekaterih predlogih sprememb me je motilo to, da so določeni predlogi sprememb poskušali socialno ekonomijo vključiti v okvir socialnega tržnega gospodarstva oziroma skupnega trga. Socialna ekonomija sicer je del tega trga, ampak mu ni podrejena. Nekatere predloge sprememb pa so poskušali iti v smer, da bi socialna ekonomija zaradi kapitalistične narave našega gospodarstva dejansko bila zelo podobna vsem drugim načinom poslovanja. Tega nisem želel vključiti kot podarek v poročilo. To so bili edini predlogi sprememb, s katerimi sem imel težave, seveda pa jih niso uložili tisti, ki so sedaj govorili za to. Se bomo Ne bom spuščal podrobnosti, na zasedanju s poročevalci v senci bom poskušal poiskati kompromise, predlagam tudi kompromise za to, da bi vključili tudi tiste, ki so predložili predloge sprememb, ki sem jih pravkar omenil. Upam, da bomo dosegli, širo, dosegli široko soglasje v svezi s tem poročilom in zahvaljujem se vsem za sodelovanje. Hvala. Hvala lepa. Nekaj datumov. Datum za kompromise je 27. november oziroma 23. novembra naj bi to sprejeli tukaj v odboru FAM, pa 22. novembra. Zdi se, da ni mogoče, da bi glasovali prej, zato bomo glasovali še vedno ob 5.30, pravi predsedujoča. Zato bomo sedaj prišli na naslednjo točko, potem bomo imeli pa odmor. Ole Kristensen je poročevalec v zvezi z naslednjo točko in sicer okvir EU za upravljanje podjetij. Mislim pa, da bo gospod Serkas spregovoril v njegovem imenu. Izvolite. Muchas gracias, señora presidenta. <clears throat> Efectivamente, tengo. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Da, pravi imate. Spregovoril bom v imenu kolege Ole Kristensena. Dobil sem sporočilo, da je letalo vzletelo z zamudo iz Köbnhavna. Ne vem, ali mu bo sploh uspelo priti v Bruselj, zagotovo pa ne v naslednjem pol ure. Morda vam lahko podam pregled splošnega stališča socialistov, morda pa vam lahko podam tudi prvo reakcijo na podane predloge sprememb. Kakor veste, je to precej pomembno poročilo, še posebej kar zadeva odbor za zaposlovanje. Predstavili naj bi določena merila, ki naj bi bila potrebna in ki naj bi zagotovila večjo učinkovitost delovanja evropskih družb. Vse to zadeva upravljanje podjetij. V to je treba vključiti tudi delavce in zaposlene, kajti delavci posamezne družbe ali podjetja dejansko predstavljajo kapital tega podjetja. Imamo različne modele v Evropi in tudi drugod po svetu. Najučinkovitejši model je model, ki vključuje tudi določene vidike upravljanja podjetij. Gospod Kristensen se zanima za preglednost in za poštenost, vse mora koristiti družbi in vsem udeležencem. Več predlogov smo slišali, vloženih pa je bilo 78 predlogov sprememb. Naš odbor se seveda zelo zanima za to temo. Govorili bomo o nekaj predlogih sprememb. Mislim, da nas čaka tu precej dela, ampak večino predlogov sprememb, ki je, ki so bili vloženi, jih lahko Ole Kristensen sprejme, imamo različne odstavke v različnih ubeseditvah in tako naprej. Poročevalec pomeni, da bomo lahko pripravili sporazum med različnimi političnimi skupinami, kajti namen večine predlogov sprememb je prav ta, da bi izboljšali besedilo. Poročevalec bo v stiku s poročevalci v senci, zato, da bi pripravili čim več kompromisnih predlogov sprememb. Tako bi lahko zagotovili, da bo poročilo imelo čim širšo podporo. Prav mogoče je, da pri kakšnem predlogu spremembe ali dveh lahko gre za poskus izključitve nekaterih delov besedila ali pa nekateri predlogi sprememb želijo zmanjšati preglednost ali udeležbo delavcev v okviru za upravljanje podjetij. O tem ne bomo govorili ali tega prav gotovo ne bomo sprejeli, kajti tako bi lahko le oslabili poročilo in poročilo bi tako bilo brez prave moči. Dejansko ne bi povedali nič pomembnega. Zato se s tem ne bomo strinjali v celoti pa je zamisel ta, da bi vsi sodelovali, da bi se vladal sodelovalni duh, kakor sem povedal. Večina predlogov sprememb je takšnih, da jih bomo sprejeli, nekaj pa je takšnih, ki jih ne bomo mogli sprejeti. Uh, Hvala lepa. Samo da vam povem, da sem se zmotila. Glasovali bomo ob 15 do 5 to je tudi izvirna časovnica v zvezi z glasovanjem. Želi kdo besedo? Gospod Debek. Uh, besproken, na... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Slišali smo že, da je naša skupina vložila več predlogov sprememb. Veselim se že sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v Senci, zato da bomo o teh predlogih sprememb konstruktivno razpravljali. Preučil sem predloge sprememb in mislim, da nas čaka kar precej dela, če želimo združiti različna stališča. Pri nekaterih točkah bomo morali poiskati kompromise. Največji problem je, da po eni strani poskušamo predstaviti obvezujočo zakonodajo, po drugi strani pa prostovoljne kodekse, ki se pojavljajo v drugih državah. Upravljanje podjetja je nekaj, s čimer se morajo ukvarjati podjetja sama. Obvezujoča zakonodaja gre predaleč. Gre predaleč za države, ki ne kotirajo na borzi, in za majhna podjetja. Za te bi morali uveljaviti prostovoljne kodekse, ne pa da jim usiljujemo obvezujoče ukrepe v okviru tega besedila. Upravljanje podjetij bi lahko vplivalo na rast gospodarstva in podjetij. Želim pa upozoriti še na nekaj. Trajnost tega mislim, da ne morem podpreti, lahko pa ohranimo delniške opcije, kajti delničari se lahko odločijo, kako bodo nagrajevali eh, zaposlene, odločitev mora biti v podjetju vendar zagotoviti moramo preglednost. Politika mora biti jasna. Mislim, da to lahko vključimo v splošno poročilo, v poročilo, kot eh, kar zadeva delničare, seveda. In še nekaj je treba omeniti v tem poročilu. Najprej, zdi se mi, da ne moramo sprejeti univerzalnega pristopa Obstajajo razlike med majhnimi družinskimi podjetji in podjetji, ki kotirajo na borzi. To moramo ohraniti v mislih, prav tako pa moramo upoštevati tudi spremljanje in priporočila vlad različnih držav članic. Prav tako pa moramo zagotoviti izmenjava najboljših praks med državami članicami. Nacionalne vlade bodo svoje politike pripravljale v okviru izbir ki jih izvedejo. Izvedle bodo naprimer različno, različne oblike vodenja podjetja, naprimer za deležniki ali tako, da bodo sodelovali delavci. Majhne družbe, majhna podjetja ne smejo biti preobremenjena, to so podjetja, ki ne kotirajo na borzi. Veselimo se že srečen za razpravo o kompromisnih predlogih sprememb, upam pa, da bomo lahko zelo konstruktivno sodelovali. Hvala. Hvala lepa, gospod Cerkas. Hvala lepa. Glede na to, kar je povedal gospod Tebak, mislim, da je jasno povedal, kje se strinjamo in kje se ne strinjamo in kje bomo morali poročevalec in poročevalci v senci vložiti še nekaj dela, da najdemo skupno stališče. Hvala lepa za to, kar je povedal v zvezi s preglednostjo, zahvaljujem pa samo tudi za njegove besede o upravljanju podjetij in o prostovoljnem vidiku. Mislim, da bomo lahko našli kak kompromisni sporazum. Vendar, če gospod Dabak nasprotuje kakršnekoli zakonodaji, potem bo gospod Kristensen prav gotovo želel najti drugo rešitev. Preučiti moramo druge države, kakšno zakonodajo imajo tam. V določenih primerjih imajo ljudje zelo kritične poglede. Naš pristop je, da pripravimo sporazum. Seveda si bomo za to tudi prizadevali. Ampak, če želimo imeti bolj skrajno stališče in se odpovedati kakršnekoli zakonodaje, potem bomo težko pripravili kak kompromis. Najbolj modro bi bilo, kakor je povedal, da si prizadevamo najti prožna pravila, ki bodo upoštevala različne okoliščine. Kaj ti pogosto v tem parlamentu, v razpravah tukaj in razpravah kje druge, imamo občutek, da je filozofija, ki omogoča več prožnosti, popolna odprava pravil in uredb. To ne drži. Imeti moramo pravila, ki bodo sama prožna in ne bodo preveč toga. Mislim, da bomo lahko v zvezi z več elementi pripravili sporozume, če pa gre za kontroverzne elemente, pa bomo prav gotovo lahko našli kompromis, ne da bi se spustili v skrajnost. Hvala lepa. 22. novembra bomo govorili o predlogi spremem, 5. decembra bomo sprejeli to v odboru, sprejet je v juriju 20. 25. De, ne, 22. decembra, se pravi, čujem, in marca na plenarnem zasedanju. Sedaj pa odmor do 4.45. Glasovanje bomo začeli pravočasno, prosim vas, da prinesete glasovalne kartice s sabo, kajti glasovali bomo elektronsko. 15 do 5 torej.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 uh, take places and uh, it's an electronic vote. Uh, so if you've got your uh, voting cards ready and we move to the, uh, the vote on uh, Silvani Raptus. Kolegice in kolegi, prosim, da se usedete, da vzamete svoje glasovalne kartice, najprej poročilo Rapti, najprej glasujemo o kompromisnem predlogu C. Kompromisni predlog C, kdo je za? to do that. Um, those again. Proti. That is carried. Sprejeto. Sedaj pa. Okay. Uh, compromise, uh, we go down to a mem- Od kompromisa gremo naprej. predlog 18, ne 19. Predlog kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromisni predlog D, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 35 je brezpredmeten. 37. predlog spremembe, ustni predlog spremembe, gosparapti. Imam ustni predlog spremembe v 37. predlog spremembe bi radi nekaj dodali. Sicer tam, kjer se omenja minimalna plača, radi bi dodali še skladno z nacionalnimi praksami. Ali kdo temu nasprotuje? Kdo nasprotuje ustnemu predlogu? Glasujemo torej z ustnim predlogom spremembe. Vred, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 38. predlog, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 39 je brezpredmeten, kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 42 je brezpredmeten, 44 je predlog za, proti, vzdržani, sprejet. 45 za, proti, vzdržani, sprejet bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 45. Uh, Konec glasovanja. 18 glasov za. En glas proti. Ne se upravičujem, 10 glasov proti. 18 za, 10 proti, nihče se ni vzdržal sprejeto. 46 je tudi skladen, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 47 je predmeten, 48 omaknjen, kompromisni predlog je, kdo je za, proti, vzdržani bomo preverili. Glasujemo elektronsko o kompromisnem predlogu G. Vote is closed. Konec glasovanja. 29 glasov za, 3 glasovi proti, nihče se ni vzdržal. Sprejeto. Kompromisni predlog H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni, oziroma 56 predlog za, proti, vzdržani, sprejet sprejet, 57 za, o, proti, vzdržani, sprejet, 58 je skladen za, proti, vzdržani, sprejet, 59 za, proti, vzdržani, sprejet, 60 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 60. Vote is closed. Konec glasovanja. 20 za, 14 proti, nihče se ne vzdrža, sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejet. 62 za, proti, vzdržani, sprejet. 63 za, proti, vzdržani, sprejet. Ne, se opravičujem, 63 zavrnjen, se opravičujem, 65 je brezpredmeten, 66 glasovanje po delih, najprej prvi del, kdo je za, proti, bomo preverili z elektronskim glasovanjem, glasujemo o prvem delu predloga spremembe 66. Konec glasovanja. 17 za, 17 proti zavrnjeno. Drugi del je brez predmeten. Predlog ena, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog dve za. Proti. Vzdržani sprejet. Tri za. Proti. Vzdržani sprejet. Kompromisni predlog A za. Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 10 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog B za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti, vzdržani, sprejet elektronsko glasujemo o končnem poročilu. Konec glasovanja. 31 glasov za, 3 glasovi proti. Sprejeto. Čestitke poročevalki. Thank you. Merci, nous en venons au... Sedaj nas čaka še drugo glasovanje o osnutku mnenja gospe Regner v imenu odbora Juri o sodnih odločbah o civilnih in komercialnih zadevah. Deseti predlog, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Člen 19. Točk Stavka dve, predlog enajst za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Dvanajsti predlog, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem, če želite. Glasujemo o predlogu spremembe številka 12. Glasujte, prosim, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 15 za, 20 proti, zavrnjeno. Člen 19, predlog 3 poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 13, gospoda Hendla, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 4 poročevalke je bil umaknjen. 5 ni sprejemljiv. Glasujemo o 14. predlogu, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Ampak bomo vseeno preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 14. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 20 za, 15 proti. Sprejet. Predlog 6 poročevalke, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 15, gospod Omen Reuten, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 7, no lahko preverimo, 15. predlog spremembe, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 15 za, 20 proti, zavrnjen. Predlog 7 poročevalke za, proti in vzdržani. Ni jasno, še enkrat, kdo je za, za predlog sedem. Kdo je proti? Se kdo zdrži glasovanja? Zavrnjen. Osem poročevalke za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o osmem predlogu spremembe. Ljubil elles sont divisées comme passion. Tout le monde a pu voter. Ça aussi, nous Konec glasovanja. 14 za, 21 proti, zavrnjen. Sedaj pa 16. predlog, ta ne. Pozabila sem na 8. predlog, predlog 8, poročevalke za. Ne, o tem smo že glasovali, se upravičujem. Uvodna izjava ena, prvi predlog, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Dva, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Devet, za, proti, vzdržani, zavrnjen sedaj pa glasujemo elektronsko. Končno glasovanje, glasujte, prosim. Petnajst proti dvajset za, nihče se ni vzdržal glasovanja, čestitke poročevalki. kolegice in kolegi zaključili smo s svojim delom ponovno se vidimo 22. novembra takrat imamo naslednjo sejo kot veste bo 23. popovdne seja odpovedana spalin sprejela sem odločitev, da konec januarja, začetek februarja odstopim, zapuščam parlament. Konec januarja, začetku februarja želela sem, da vi kot odbor to prvi zveste. Gospa Lin, zelo veseli smo, da ste nam prvi povedali to novico. Videli ste, kakšen je bil odziv članov tega odbora. Vsem je žal, da ne boste več naša kolegica, ampak če ste sprejeli to odločitev, ste jo zagotovo sprejeli o poznavanju stvari in z vso modrostjo, ki jo imate. Poslavljamo se seveda prijateljsko. Mislim, da smo z vami dobro sodelovali, prijateljsko sodelovali vsi v tem odboru. V tem odboru ste pravzaprav služili tekom celotne karijere v Evropskem parlamentu, če se ne motim torej s to najavo. Hvala. Tako torej. Mislim, da smo izkazali solidarnost in prijateljstvo. Čeprav se včasih politično bojujemo, zelo odločno, Zaključili smo D z delom za danes, vidimo se ponovno 21. in 22. novembra, koordinatori pa zasedajo ob pol sedmih. And there is only in your uh, report yeah. uh, difficult uh, approach the back, back